Witam Państwa. Rozpoczynamy. Z... Dobre jutro. Predlagam, da nadaljujemo sejo. Sicer je razmeroma zgodaj, vendar sem vam že včeraj povedal, da je danes o pol dvanajstih komemoracija, slovesnost ob obletnici podpisa rimskih pogodb. Zato bomo takoj začeli z glasovanji. Prvo, najprej bomo glasovali o učinkoviti rabi virov, zmanjšanje živilskih odpadkov, izboljšanje varnosti hrane. Poročevalec je gospod Nikolson. Pristojni odbor je odbor INVI. Eh, vloženih je bilo 172 predlogov sprememb in poročevalec je pripravil kompromise. Eh, najprej dajem besedo eh, gospodu Nikolsonu, če to želi, prosim. Hvala, gospod predsednik. Veliko veselje mi je, da je toliko članov odbora prišlo tako zgodaj na to glasovanje in to kaže entuzijazm članov tega odbora in tudi odgovornost, ki jo čutijo za svoje delo. Želim se zahvaliti najprej svojim sodelavcem ekipi in tudi poročevalcem v senci. Mislim, da smo opravili kar dobro delo in da nam je uspelo pripraviti ustrezne kompromise in da je to dobro poročilo odbora Agri in tu je za uvod tudi že dovolj. Hvala. Hvala. Dobro je, da vedno pomislimo tudi na sodelavce, ki nas eh, tako eh, podpirajo pri delu. Upam, da ste vsi vzeli, prinesli sabo glasovalne kartice, tako da bi takoj začeli s predlogom spremembe 1. E, eh, torej, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis A, elektronsko glasujemo o kompromisnih predlogih. Konec glasovanja. Gospod Agnew, prosim. Gospod Gospod Bove mi je rekel, da eh, nisem otaknil glasovalne kartice, meni se je zdelo, da sem jo, ampak očitno to ne deluje. Bom še enkrat poskusil. Brexit, torej preuranjeni Brexit, torej sem glasoval proti, morate uh, gledati, kako glasujem z roko. A ne, zdaj mi je nekdo pomagal in zdaj to očitno funkcionira. Torej, upoštevali bomo, da ste glasovali pri tem amanmaju in vaš način glasovanja tudi ni vplival na izid. Kompromis B. Glasujemo.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 Glasujemo. Konec glasovanja. Hvala. Sedaj pa predlog spremembe 12. Za? Proti? Hvala. Sprijeto. Kompromisni predlog D. Začetek glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis DA. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Hvala sprejeto. Predlog spremembe 28. Za. Kdo je za? Proti zavrnjeno. Predlog spremembe 14 za, proti, zavrnjeno. 16 za, proti, zavrnjeno. 22 za, sprejeto. 26 za, proti, zavrnjeno kompromisni predlog E. Glasujemo. Zamekam. Konec glasovanja. Hvala sprejeto. Predlog spremembe 19. Za. Hvala sprejeto. 40 za. Hvala sprejeto.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 kompromis F. Začetek glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 53 za, proti, zabrnjeno. Kompromis G, G, kdo je za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 64 za. Sprejeto. 66 za. Proti. Zabrnjeno. 68 za. Proti. Zabrnjeno zavrnjeno. 69 za, proti, zavrnjeno. 70 za, proti, to bomo preverili 70. Glasujemo elektronsko. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejito. 71 za, proti sprejeto. Kompromis H glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 82 za sprejeto. Kompromis ena, eh, oziroma i, kompromis i, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 101 za proti zabrnjeno. Kompromis J. Glasujemo.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 M. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis N. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto kompromis U. Sprejeto kompromis U. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis P. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis Q. Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 131 za proti. Sprijeto. 132 za proti. To bomo elektronsko prevedli, 132 začeti glasovanja. Konec glasovanja. Sprijeto. 133 za. Sprijeto. 135 za. Sprijeto. 137 za. Proti. Zabrnjeno. 139 za. Proti. Zabrnjeno. Sedaj pa skupni predlog spremembe o vodi. Glasujemo. Konec glasovanja. To je sprejeto. Predlog spremembe 144 za, proti sprejeto poprawka 147 za. 147 za. Sprijeto. 150 za. Proti. Zabrnjeno. Ampak bomo preverili. 150. Elektronsko glasovanje. <clears throat> Konec glasovanja. zavrnjeno. 151 za, proti, zavrnjeno. Sto triinpetdeset za, proti, zavrnjeno. Sto sedeminpetdeset za, proti, zavrnjeno. Sto petinšestdeset za, proti, zavrnjeno proti, zavrnjeno. 167 za, proti, to bomo spet preverili, 167 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja, zavrnjeno, z 22 glasovi proti, 172 za, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja, ki smo ga sedaj spremenili. Elektronsko glasovanje glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. Čestitamo našemu poročevalcu, ali želi gospod Nikolson besedo. Ne. Dobro. Torej, 10. ali 11. aprila bo glasoval uh, odbor Envi in na prvem plenarnem zasedanju maja bomo glasovali na plenarnem zasedanju. Sedaj pa gremo k poročilu gospe Neuchl. To je tudi zelo um, uh, torej, pomembno poročilo, tudi precej sporno. Verjetno se spomnite razprav o študiji strokovnjako iz nizozemske in mislim, da želi gospa Neuchl še povedati nekaj o tem. Ja, jaz želim prav tako izraziti zahvalo sekretarijatu in poročevalcem v Sinci. Vedno so to bila zelo konstruktivna srečanja, torej skupaj smo delali želim opozoriti na to, da pri glasovalnem seznamu po kompromisu L um, je bila napaka pri skupini S in D, ampak to vidite tudi v stolpcu poročevalke poročoval. In sicer 320 in 318, tam je bil zamenjan, sta bile zamenjane plus in minus. Prosim, da to opravičite, sicer pa lahko začnemo z glasovanjem in še enkrat najlepša hvala za dobro sodelovanje. Hvala, gospa poročevalka, in s tem eh, lahko začnemo s glasovanjem. Načelo ostaja isto, začeli bomo s kompromisi. Kompromis A, glasujemo. konec glasovanja. Sprijeto 152 za, proti. Mislim, da je to sprijeto, ampak mogoče je bolje, da to prebirimo. 152 glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. 153 za, 153 za, proti, tudi to moramo še enkrat preveriti, 153. Konec glasovanja. Zabrnjeno. 104. 54 za, proti zabrnjeno. Z enako večino. Kompromis B. Glasujemo elektronsko o kompromisu B. Konec glasovanja. Sprijeto kompromis C glasujemo. Hvala. Konec glasovanja. Sprijeto. 188. Kdo je za? Proti. Zabrnjeno. Kompromis D. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 199. To je sprememba poročevalke za eh, sprejeto. Kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis F. Glasujemo kompromis F. Koniec glasowania. Sprijeto. 234 za, 234 za, proti, zabrnjeno. Kompromis G. Glasujemo. Konec glasovanja.

kompromis H, glasujemo o kompromisu H. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog spremembe 254. Kdo je za? Proti. To bomo sedaj še enkrat preverili. 254. Konec glasovanja. Sprejeto. 258 za, proti zavrnjeno. 259 za, proti zavrnjeno. 260 za, proti sprijeto, ampak bolje, da preverimo. 260 elektronsko glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijeto. 261 za, 261 za, proti sprijeto.

konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis J, eh, oziroma I, kompromis I. Konec glasovanja. Sprejeto. 277. Kdo je za? Proti? bomo preverili 277 elektronsko glasovanje. Zamekame glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 279 za, proti, sprejeto. Kompromisiert. Glasujemo o kompromisu J. Zamykamy. Koniec glasowania. Sprijeto. Sedaj pa sledi glasowanie o 294. Tem amandmaju. Kdo je za 294? Za, proti? Sprijeto. Ampak tudi to bomo preverili. 294. Glasujemo. po 294. 294 glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis K. Glasujemo. Zamekam. Konec glasovanja. Sprijeto. Sedaj pa sledi 312. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Kompromis L. Kompromis L. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 318. Torej, prvi del najprej, kdo je za, kdo je proti. Ne, to je skupno glasovanje. Torej, 318 in 319 eh, glasujemo skupaj, kdo je za, proti, zabrnjeno. Kompromis M, kompromis M. No, lahko preverimo 318. Če ne, lahko glasujemo kompromiso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 Konec glasovanja. Sprejeto. 345. Kdo je za? Proti. Sprejeto. Kompromis O. A, hočete prebiditi 345. Dobro, elektronsko glasovanje od 345. Zamekam glasovanje konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis U. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 357. Predlog gospe Hojbuš. Kdo je za? Kdo je za? proti zavrnjeno. Žal je to zavrnjeno. Kompromis P. Kompromis P. E, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 364 za, proti, sprejeto 365 za, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o uvodnih izjavah. In začnemo s ena. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti. Sprejeto, ampak bolje, da preverimo. Glasujemo o predlogu spremembe ena. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala dve za, proti, sprejeto, tri za, proti, zavrnjeno, kompromis ena. Glasujemo elektronsko. Nekam. Konec glasovanja. Sprejeto šest za, hvala sprejeto, sedem za, proti, sprejeto, devet za, proti, sprejeto, kompromis dve, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. sprejeto. Predlog spremembe 16. Za sprejeto. 17. Za sprejeto. 19. Za proti sprejeto. Kompromis 3. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja sprejeto. 26 za, proti, zavrnjeno. 29 za, 29 za, mislim, da proti. Bomo preverili 29 elektronsko glasovanje.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 sprejeto. 33 za, proti bomo elektronsko preverili 33. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, proti. Sprejeto. 42 za, sprejeto. Kompromis 6 za, proti. Eh, oziroma elektronsko glasovanje, kompromis 6. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 54 za sprejeto. 55 za, proti, sprejeto. Kompromis 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Kompromis 9. Glasujemo. Kame. Kame.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 elektronsko glasujemo o kompromisu 11. Konec glasovanja sprejeto. 99. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 100. Za? Sprejeto. Kompromis 12. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 107 za, proti, zavrnjeno. 108, to je predlog poročevalke, za, proti, sprejeto. 109 za, sprejeto. 110 za, proti. proti sprejeto. 111 za, proti bomo preverili 111. Mislim, da je sprejeto, ampak bolje je, da to še enkrat preverimo. Glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 123 in 124 za, proti. Sprejeto, ampak bomo tudi to preverili. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Kompromis 14. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto predlog spremembe 130 za, sprejeto 132 za, sprejeto 133 za, proti. Sprejeto, mislim, ampak bomo preverili 133. Konec glasovanja. Sprijeto. 135 <clears throat> <clears throat> za, proti, zavrnjeno. 136 za, proti, sprijeto. 137 za, proti, sprijeto, ampak tudi to bomo preverili, 137.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 o osnutku te resolucije, tako kot smo jo sedaj eh, spremenili. Torej, glasujemo torej o osnutku te eh, resolucije, elektronsko glasovanje. Konec glasovanja sprejeto. Ali želi poročevalka besedo? Bom zelo kratka, eh, hvala lepa. Tako smo dosegli umestno stopnjo, o tom se bo še glasovalo na plenarnem zasedanju. Še enkrat hvala poročevalcem v Senci, to sodelovanje je bilo zelo pozitivno.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 8, delegirana uredba komisije o spremembi delegirane uredbe številka 639 skozi 214 glede kontrolnih ukrepov v zvezi s predelovanjem konoplje, nekaterih določb o plačilu za zeleno komponento, plačila za mlade kmete, ki imajo nadzor nad pravno osebo, izračuna zneska podpore na enoto v okviru prostovoljne vezane podpore, dela vplačilnih pravic in določenih zahtev v zvezi z uradnimi obvestili glede scheme enotnega plačila na površino in prostovoljne vezane podpore ter o spremembi priloge deset koredbi številka 137 skozi 2013 parlamenta in sveta. Vse je slišati zelo zapleteno, ampak vsi vemo, kaj je s tem mišljeno. Zakaj gre? Gre za to, da odobrimo priporočilo za razširitev eh, dvomesečnega roka za ugovor. Začeli bomo z glasovanjem o tem podaljšanju dvomesečnega roka za ogovor 9. marca. Na številne zahteve je sekretarjat sprožil pisni postopek glede možnosti, da bi zavrnili odločitev koordinatorja vse 29. februarja. In tako ne bi zaprosili za uh, eh, podačanje dvomesečnega roka. Večina koordinatorjev se strinja s podaljšanjem. O tem smo razpravljali 13. marca na odboru Agri. In sedaj smo se odločili, da bomo povabili celoten odbor, da to podpre. Torej, prosimo za odobritev priporočila koordinatorjev odbora Agri da se zaprosi za podaljšanje dvomesečnega roka za ugovor. Torej, da bi imeli na voljo nadaljno dva meseca. Glasovali bomo elektronsko. Torej, glasujemo o podaljšanju a, eh, našega dvomesečnega roka za ugovor. Glasujemo. Mislim, da ste vsi glasovali. Konec glasovanja. sprejeta. To pomeni, da eh, točka 9 na dnevnem redu postane brezpredmetna. Kajti odložili smo se, da bomo rok podaljšali za dva meseca. To pomeni, da lahko nadaljujemo z deseto točko na dnevnem redu.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 Rad bi uh, omenil uh, to, o čemer smo poročali v zadnjih tednih na televiziji, namreč o tem, da se iz Brazilije uvaža gnilo meso. Ne vem, ali je to res ali ne. Zanima me, ali bi lahko vprašali komisijo, kako, naj, kako bi se bilo najbolje odzvati na to. Mislim, da bi bilo odgovorno postaviti vprašanje, kako je možno, da uh, pride v države članice takšna govedina. Uh, In ali lahko to ugotovimo in ali nam lahko poveste, koliko, kdaj in kje? Kajti ne želim tukaj sprožati panike, ampak mislim, da je naša odgovornost, da postavimo to vprašanje in da mora Evropska komisija najti odgovore. Ali je možno to storiti danes ali pa ali je možno zapisati to vprašanje in ga poslati? Ali pa nam lahko prosim razložite, kakšen je v zvezi s tem običajni postopek? mislim, da je to zelo pomembna zadeva in prosim, če nam o tem kaj poveste. Gospa Makines, hvala lepa. Rada bi podprla uh, to prošnjo gospoda Nikolsona, kajti imamo možnost danes popovdne pod točko 13. Kajti eh, z nami bodo predstavniki Evropske komisije, ki bodo govorili o trgovinskih pogajanjih. In gospod Nikolson je omenil to zadevo in mi bi jih lahko upozorili na naš interes v zvezi s to temo. Da, Že tri dni uh, poslušam o tem, torej uh, govoril sem tudi sa predstavniki uh, proizvajalcev in nameraval sem poslati pismo komisiji. Toda morda bom napisal hitro elektronsko pošto. In ko bo z nami predstavnik iz eh, GD Agrija, ga bomo hitro vprašali, naj nam poroča o tej zadevi. Eh, prosil pa bom sekretarjate naj pošle, pošle elektronsko pošto. Sedaj pa bom dal najprej besedo predstavnikov sekretarjata. Hvala lepa, eh, gospod predsedajoči. Seveda, to ni problem. Uh, Seveda lahko takšno vprašanje neformalno posredujemo komisije, če pa bo danes popolne možnost, eh, lahko predstavnika komisije prosimo za kratko obrazložitev. Imam pa kratek dvom. Vi ste omenili gnilo govedino, gospod Nikolson. In vprašanje je, ali je to vprašanje za GD Agri ali eh, zdravje. Danes bo prišel predstavnik iz eh, GD Agri, ki bo govoril o mednarodnih trgovinskih pogajanjih. Verjetno bo eh, nekaj lahko povedal o uvozu iz Brazilije. Ampak morda ne bo mogel govoriti, spregovoriti eh, iz vidika zdravja. Torej, morda bi se morali obrniti tudi na GD zdravja. To bi bila moja prepomba. Da, torej povedali ste svoje dvome in morda bi se morali res obrniti še na njih. No, to bi bilo v redu, nimam nič proti temu, da se obrnemo tudi na GD eh, eh, zdravje, ampak zanima me, ali smo. Uh, Kaj, ali imamo kakšne podatke v zvezi z Brazilijo iz zadnjih dveh let? Ne pričakujem informacije do današnjega popolneva, ampak um, želim izvedeti, odkot uh, to meso prihaja. Uh, jaz samo uh, sem povedal, kar sem slišal na televiziji. Torej najprej potrebujemo informacije, potem bomo ugotovili, kdo je odgovoren. To je samo začetek nečesa. Gospod Bove. Da, tukaj gre za problem, o katerem še nismo govorili, ampak bi o tem morali govoriti s komisijo. Gre za deklasifikacijo v eh, Združenih državah strani ameriške administracije. Eh, eh, Podatke o tem kažejo, da so leta 90 že poznali tveganja povezana z uporabo glifozata. In to je že takrat predstavljalo, da je to, problem za zdravje, pa so ta poročila bila skrita. Mislim, da bi morali tudi o tem govoriti eh, z DG Agri, pa tudi z DG za zdravje. EFSA pa je agencija za eh, eh, proizvode, za kemične proizvode in ta tudi mora biti prisotna. Kmetovalci so uporabljali določene proizvode, ki so uporabljali ko se je že vedelo, da so ti nevarni in mislim, da bi morali to razčistiti. Mene ti podatki niso presenetili, ampak danes eh, kaže, da eh, smo pred resnim eh, kmetijskim in zdravstvenim škandalom. Hvala. Gracia, pan posel Des. Pravi imate, gospod Des. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi se vrnil na uvoz iz Brazilije in rad bi podporil gospoda Nikolsona o e, njegovi mm, želji, da bi nam Evropska komisija e, podala kakšne informacije. Mislim, da je to izkrivljanje e, trgovine, če pomislim, da so naprimer naši kmetovalci kaznovani, če 14 dni kasneje prijavijo svoje govedo, hkrati pa drugajo v Braziliji čisto drugačne razmere. Torej, mi moramo že skrbiti za to, da ne bodo kmetovalci v Evropi v slabšem položaju. Gospod Heusling. Da, tudi jaz bi rad nekaj povedal o brazilski zgodbi. O tem moramo govoriti. Eh, torej, to je zadeva, ki nas zelo zadeva, zlasti glede na pogajanja Merkosur in mislim, da uh, moramo spregovoriti o tem, kako bo s temi uvozi. Gospod Des ima prav, torej za naše proizvajalce veljajo drugačni standardi. In zato moramo pri uvozih paziti na to, da se držijo vsaj minimalnih standardov. To ni nobeno vprašanje. Torej, na vsak način moramo komisijo poprašati v zvezi s tem. V važnih tematah je zgoda med poslom Haustinjem in Desem. To je zelo pomembna tema in uh, strinjam se. Gospod Toma. No, just to underline also what Mr. Hoyt.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 razprava zadeva tudi prosto trgovino. In mislim, da moramo bolj kot kdajkoli prej biti pozorni. Zato podpiram to, kar je že bilo povedano, namreč, da prosimo komisijo za podatke v zvezi z brazilskim mesom. E, Strijam se tudi s tem, kar je povedal gospod Bove. Tudi ta eh, tema. Eh, nas sili, da se pogovorimo z EFSO o nadzoru. Hvala. Zamekalo v poveži pani posel Aguilera. Gospa Aguilera. Mm, a mi je parece muy oportuna la... Hvala. Meni se zdi zelo primerno to, kar je povedal gospod Nikolson. Obstaja velik problem pri uvozu. Enkrat gre za ene proizvode, drugič za druge proizvode. In eh, mediji so že eh, govorili o krizi v zvezi z Brazilijo. To nas vse zelo skrbi. Nimamo podatkov o tem, kaj je prišlo v Evropo in kaj jemo. In zato mislim, da bi se razprava morala osredotočati predvsem na pogovor z DG Sonte, torej za zdravje in ne toliko eh, na pogovor z DG Agri. Javno zdravje je tukaj najpomembnejša tema. Vedeti moramo, kakšne proizvode jemo ali smo jih jedli in to je v pristojnosti Generalnega direktorata za zdravje. Torej, mislim, da se vse politične skupine strinjamo v zvezi s tem. Mislim, da se celotni odbor strinja. Torej, Mislim, da so tukaj predstavniki GD Agri, ki so prisluhnili te razpravi in poslali bodo signale. Prosil pa bom sekretarjat naj pošle uradno povabilo eh, GD Agre in GD Zdravje. Mislim, da imamo na voljo dovolj časa. In sedaj spet sekretarjat. Hvala lepa. Čisto kratek bom. Nekaj bi vam povedal, kar je tudi pomembno v zvezi s tem, kar, o čemer smo govorili 11. aprila. Imamo razpravo v tem odboru skupaj s predstavniki uh, EFSE. Torej, govorili bomo o vseh zadevah, uh, ki zadevajo kmetijstvo, kar se tiče dejavnosti EFSE. Torej, 11. aprila. Dobro. No ampak mislim, da uh, moramo še vedno govoriti o tej zadevi danes. Torej, sprožili bomo ta postopek in uh, eh, GD zdravje in GD agri bomo uh, poslali uh, elektronsko pošto, kot smo se dogovorili, sedaj pa deseta točka, vključitev emisij in odstranitev toplogrednih plinov, ki so posledica rabe zemlišč, spremembe rabe zemlišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike do leta 2030. To se nanaša tudi na spremembo uredbe 525 iz leta 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami. Pa, če valka je gospa Köstinger. Pristojni odbor je Envi. Gospa Linz je poročevalka iz odbora Envi. Torej, eh, eh, naši eh, poročevalci se ukvarjajo s tem v različnih um, Eh, odborih, torej številni člani tega odbora so tudi člani odbora INVI. Imam informacije za vas o tej točki, ampak mislim, da bo to bolje predstavila gospa Köstinger. Torej, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi rada opozorila na to, da smo o tem eh, razpravljali, oziroma da je to tudi tema mednarodnega eh, gozdnega dne eh, in to bi moral biti za nas že pomemben signal za to, da bi primerno oblikovali to zakonodajo, kajti gozdni sektor in gost sta velikanska priložnost, zlasti kar se tiče energetskega in podnebnega svežnja, ki je pred nami. Najprej bi vam rada podala splošno pripombo. Torej, varna prehrana in predvsem eh, tudi trajnostna raba surovin nista v nasprotju za podnebno politiko. In mislim, da bi, moral bi, da bi morala biti to podlaga za razpravo o tej temi. Zame je pomembno tudi to, da za dobri podnebni svežen in za dobri energetski svežen potrebujemo dosledno ravnanje in pa tudi pogum za spremembe. Sodelovanje med kmetijstvom in gozdarstvom je izrednega pomena, kajti če nam ne bo uspelo teh dveh področji ustrezno povezati in izrabiti sinergiji, potem eh, bi bila to velika škoda. Za kmetijstvo in za gospodarstvo je eh, podnebje nekaj izredno eh, pomembnega, kajti to jih zelo zadeva. Kmetijstvo in gozdarstvo sta del rešitve in ne del problema. Sedaj pa konkretno nekaj k mojemu osnutku, torej k mojemu mnenju o Lulucafa. Meni je bilo pomembno, da to eh, mnenje temelji na treh načeljih, torej na načelu pravičnosti, na načelu primerljivosti in pa na načelu zamenjave. Kar se tiče pravičnosti, tukaj je pomembno povedati, da so države članice že ukrepale in da to se jim ne šme šteti eh, za nekaj negativnega. Kajti v, država, v nekaterih državah članicah so dosegli velike izboljšave v zadnjih letih in sicer na področju gozdarstva in kmetijstva. Nekatere države članice že desetletja veliko ukrepajo eh, na teh dveh področjih in zato se mi zdi zelo pomembno, da upoštevamo eh, pri naših izračunih eh, ta njihova prizadevanja. Potem je to drugo načelo, primerljivost. Tukaj mi gre v prvi vrsti za to, da pogozdovanje in pa trajnostno upravljanje za gozdovi eh, morata biti označene kot nekaj pozitivnega. Biotska raznolikost vlada v Grčiji, torej obstajajo velike razlike od Finske do Grčije. In to je treba upoštevati. In nikoli ne smemo zapasti iluziji, da bi nam lahko uspelo eh, uvesti nek podnebni diktat, ki bi ustrezal celotni Evropi. In potem tretje načelo nadomestila, tukaj se ukvarjam zlasti se sledečim. Potrebno je jasno razlikovati med eh, zelenimi in fosilnimi CO2. Po mojem mnenju je velika napaka, v številnih sektorjih, če ne bomo tukaj jasno razlikovali. Um, bioenergija, uh, bioekonomija uporaba lesenih uh, izdelkov, naprimer pri um, gradni iz lesa. Vse to prispeva k temu, da uh, izpuščamo v ozračje manj CO2. -ja. In po mojem mnenju imamo tukaj izredno dober primer in sicer je tukaj trikratni učinek lesene hiše, kajti ta hrani CO2 eno tono na kubični meter. To je tako kot drugi gost v katerem mi stanujemo. Gradbeni material eh, predstavlja energetsko intenzivne eh, elemente, če je to beton ali kakorkoli že in leseno hišo ob koncu življenjske dobe lahko recikliramo in eh, to je povezano tudi s krožnim gospodarstvom ali pa to energetsko porabimo. In To spet predstavlja nadomestilo za fosilno gorivo in to je resnično krožno gospodarstvo. In meni bi bilo zelo pomembno, če bi mi vsi v tem odboru razumeli to načelo. Če strnem, Za moje mnenje to pomeni, da bomo zabeležili uspeh, če nam bo uspelo uh, sektor LULUCF vključiti v um, energetsko politiko oziroma v uh, podnebno politiko. Pomembno je, da Evropska komisija enostransko ne spreminja referenčnih meril za gozdove Ne bi želela to predstavnost prepustiti zgolj Evropske komisiji. Pomembno je, da vključimo eh, v naprejšnje prizadevanja iz bioekonomije. To pomeni, da se tukaj povsem zavežemo bioekonomiji, to bi rada podčrtala. In pa, da, obsta, da je treba uravnotežiti eh, pogozdovanje in pa upravljanje za gozdovi. To pomeni, da mora vedno zrasti toliko novega gozda, kolikor smo ga oduzeli. In Še ena stvar. Prizadevamo si za trajnostno kmetovanje, za trajnostno eh, upravljanje za gozdovi in tega ne smemo kaznovati. Vsa ta unaprejšnja prizadevanja je treba upoštevati pri izračunu. Šli bomo do absurda, če nam ne bo končno uspelo nagraditi tistih področji, ki, oziroma tistih sektorjev, ki so že nekaj storili kajti na koncu eh, želimo ustvariti motor spodbude za zeleno gospodarstvo in eh, želimo tudi zamejiti, zaustaviti fosilne vire energije. Če nam bo to uspelo, potem smo pravilno ravnali. Že sedaj se veselim sodelovanja za kolegi v tem odboru, seveda pa imamo v mislih tudi poročevalce iz odbora za okolje. Mislim, da Eh, moramo uresničiti eh, vizijo brez eh, fosilne Evrope. Kmetijstvo, gozdarstvo, upravljanje z gozdovi lahko tukaj predstavljata velikanski prispevek in pomembno je, da zlasti v tem poročilu o LULUCF postavimo prve temeljne kamne. Veselim pa se že vaših prispevkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Če se spomenete, gospa Kostenger je bila odgovorna za delo na strategiji za gozdarstvo. Gotovo ste to opazili tudi pri tej zelo um, kompetentni predstavitvi. Vsi se moramo od vas nekaj naučiti. Ampak sedaj šalo na stran. Mislim, da bi bilo dobro, če bi sestavili poseben dokument za nas, kajti predstavili ste tako eh, številne dobre argumente in dobro bi bilo, če bi jih bili deližni tudi mi. Odpiram razpravo. Kdo želi besedo? Niko? Nihče? Aha, vendarle. Gospa Ilu. Hvala lepa, gospa Müller. Uh, Presrčno se zahvaljujem eh, gospe eh, Köstinger eh, za njeno zauzemanje za gost, za lastnike, pa tudi za ozelenitev pomembno je omeniti to, da upravlja eh, gozdarstvo v Evropi zelo večstransko nalogo in da predstavlja velik prispevek, da gre tukaj za eh, posredovanje eh, znanja in tudi za zagotavljanje biotske raznolikosti. Torej, letno zraste 35 odstotkov več gozda, kot eh, ga dejansko uporabimo. Potem je tukaj še eh, vezanje CO2 v gozdnih tleh in pa v eh, gozdarskih proizvodih in to ima ključno ulogo v tem podnebnem svežnju. Prva prioriteta je ta, da ta sektor trajnostno in aktivno okrepimo kajti to je dolgoročna najboljša strategija za zaščito podnebja. In mislim, da se glede tega v odboru Agri strinjamo. Pri LULUCF imamo še vedno velike probleme na področju izračuna, torej kar se tiče izračuna referenčnega merila za gozdove ne potrebujemo nadaljne upravne obremenitve za lasnike gozda, torej referenčna merila za gozdove ne sme biti povezana za upravno obremenitvijo. Mislim pa, da bomo lasnikom gozdov uh, naprtili več, kot lahko priznamo ta hip. Meni je, so pomembne tudi nacionalne pristojnosti, te moramo ohraniti v gozdnem sektorju. Uh, in ne sme biti tako, da skozi zadnja vrata eh, se umeša raven Evropske unije. To je meni zelo pomembno. Treba je ustvariti dodatne spodbude za podnebne ukrepe. To je po mojem mnenju pomembno. Potrebujemo ukrepe, ki jih eh, bodo lahko lastniki gozdov tudi praktično in realistično izvajali. Tukaj imamo tri različna stališča in stališče iz odbora Agri bi moralo biti prokmetijsko, progozdarsko in eh, ne smemo pozabiti tudi na zelenje. Gospa Köstinger, zahtevali ste stalni odbor za gost in ne skupino strokovnjakov. To bi mi, bi, to bi mi bilo ljubše kot pa zahteve kolegice Linz unesli bomo eh, to zadev na predloge sprememb in eh, zahvaljujem se za to pozitivno mnenje za gost. Gospod Flaningen. Um, uh, Hvala lepa. To je zelo, zelo zanimiva tema. sem poročevalec o senci iz odbora Envi. Poskušam razumeti eh, to temo. Imeli smo konferenco, govorili smo s kmetovalci, govorili smo tudi z eh, okoljevarstveniki in predstavniki eh, kmetij. Prišli smo do sledečega sklepa. Seveda je upoštevanje nujno pomembno, če želimo nekaj storiti v zvezi z zamejitvijo toplogrednih plinov in pa če želimo rešiti podnebje in okolje, kateri so problemi kmetovalcev. Ena od skrbi je sledeča gozdarstvo bi lahko uporabili na Irskem za to, da bi se zapestavili bolj intenzivnemu kmetovanju. Ljudje bi se mi ta vprašali, kaj je problem s tem. Torej, ena od skrbi kmetovalcev, s katerimi smo govorili, je ta, da bi bilo tako, torej, da bi najslabšo zemljo, torej, naprimer, um, eh, zemljo v hribih, uporabljali za to, da bi pogozdevali. pogozdevali naprimer južna zemlja, ki je boljša, torej zemlja na jugu, pa bi nadaljevala za intenzifikacijo, torej za intenzivnim kmetovalstvom. Morda je to nekaterim všeč, ampak to predstavlja probleme za območje, kjer jaz živim, kajti posledica bi bila ta, da bi se gozdovi širili hektar za hektarjem in žal so nam izkušnje pokazale, da to eh, ni primerno za ljudi, ki živijo tam. In temu se je treba zoprstaviti. In še nečemu se je treba zaprstaviti ideji, da bi uh, pogozdovali slabo zemljo, slabšo zemljo in to na ta način bi. Torej, tudi drevesa ne bi dobro rasla, kajti tam je veliko vetra in pravzaprav bi tako tudi. Um, uničili zbiralnike CO2. -ja. Torej, iz izkušnje mi poveja, da obvezne rešitve niso v redu. Toda, če bomo ljudem rekli, da ta zemlja eh, ni vredna ali pa eh, tablinčani, ki želijo živeti eh, na podeželju za ogromno denarja. Torej, ljudje, ki živijo živeti eh, na teh območjih, torej za nje to je vrednost. In zgodovina nam je pokazala, da se ta vrednost ne prenaša potem na lasnike. In na teh področjih bo potem še težje živeti. In včeraj smo videli primer, kako se lahko tega lotimo na slab način. Prosim, ne razumite me eh, narobe, sem za to, ampak treba je pritegniti tudi ljudi. Torej, želimo si eh, eh, zoprstaviti podnebnim spremembam, ampak kaj se dogaja sedaj na Irskem? Sedaj imamo primere pred sodišči, imamo. Torej, neke multinacionalke so sedaj bile tožene in morajo plačati uh, veliko kazen. Nekateri bodo za, ampak mislim, da bodo okoljevarstveniki dobili negativni predznak in to bo ljudi odvrnilo. Torej, treba je ljudi pritegniti, če nam to ne bo uspelo. potem boste ljudem rekli, da če ne boste zraven, potem boste tri leta v zaporu. In to, zato si prizadevajo uh, ljudje v moji deželi. Torej, zadeve bomo ohranili, če, ljudje, če si bodo ljudje za to prizadevali, če bodo to z veseljem počeli, ne pa, da bomo ljudem eh, zagrozili z uh, zaporom za tri leta in pa za veliko kaznjo kajti eh, sedaj imamo kmetovalce, ki se doma bojijo za svojo prihodnost in to bo ljudi odvrnilo, jih, zatega ne bodo postali okoljevarstveniki. Ampak nekateri kmetovalci so bili eh, okoljsko eh, zavedni, preden smo bili mi, oni so že reciklirali, preden smo mi in te ljudi je treba vključiti. In zato se moramo učiti iz napak iz preteklosti. In uh, moramo nehati početi to, kar sedaj počnemo na Irskem. Hvala lepa. Samo eno majhno prošnjo imam. Uh, prosimo, uh, potrudimo se, da ne bodo naši govori oziroma naši prispevki predolgi. Sedaj pa pozdravljam goste, gospe Müller. Uh, pozdravljam vas v našem odboru, lepo, da ste z nami. In sedaj gremo naprej, gospod Andrew in potem gospod Egnu. Andrew. Hvala. Zahvaljujem se gospe Köstinger eh, za predstavitev njenega mnenja. Eh, strinjam se s tem, kar je zapisala v njem. Gre za tehnično področje in eh, temu smo priča tudi zdaj v razpravi in predstavitvi poročila. Strinjam se tudi s tem, kar je predlagala komisija, namreč Eh, da se vključijo zaveze iz pariškega sporazuma. Mm, kmetijski sektor ima eh, svoj potencial in to je treba izkoristiti. Eh, sam mislim, da je pomembno, da kmetijstvo kar največ prispeva k ciljem za znižanje izpustov oglika. In moramo razmisliti, kako bomo izračunali te izpuste. Eh, da bo to pravično za kmetijstvo in gozdarstvo. Eh, tukaj želim eh, poudariti, da besedilo komisije na tem področju ni zadostno, torej gozdarstvo ni v zadostni meri vključeno, kajti gozdarstvo prispeva k trajnostnemu biogospodarstvu. Moramo torej omogočiti prave izračune, ne da bodo ti negativni. Eh, potem osmi predlog eh, tega poročila, mislim, da je treba nujno upoštevati tudi referenčno raven, ki bo upoštevala načrte eh, upravljanja gozdov, kot to izvajo države članice. Zdelo bi se mi koristno tudi opredeliti vlogo vsake države članice pri vzpostavljanju referenčnih ravni za gozdove. Vsaka država članica bi lahko dobila nalogo, da vzpostavi referenčne ravni, za katere je tehnično gledano odgovorna, prav tako politično odgovorna. Tako bomo dosegli večjo transparentnost tega procesa. Hvala. Gospod Agnew, mislim, da je zelo pomembno, da upozorimo odbor, da Evropska unija na področju gozdarstva nima pristojnosti, zato so odgovorne države članice. Zato gospoda Flanagana sploh ne bi smelo skrbeti, da želi Evropska unija krčiti drevesa na Irskem. Eh, to bo izvajala izvoljena vlada na Irskem. Eh, prav tako to zadeva gozdovanje in tako naprej. Mm, torej, od irske vlade je odgovorno, eh, je odvisno, ali bodo sadili drevesa ali ne. Eh, no, potem eh, so se uporabljale tudi določene kemikalije v gozdovih, ki so se izkazale za eh, zelo slabe. To se je dogajalo tudi pri meni na kmetiji. In če želite graditi lesene hiše, potem bo treba nekaj narediti tudi z samimi gozdovi, samim lesom in pa zemljo, kjer bo to stalo. Eh, tam je eh, namreč veliko insektov, ki lahko uničijo te lesene hiše. Eh, potem pa še izpusti toplogrednih plinov. Lahko pogledamo kar mojo kmetijo. Mm, pač tukaj prihaja tudi do izpustov, tudi iz strojev, ki jih uporabljamo. In uh, treba bo izračunati vse te številke, pa ne vem na kakšnih ravneh, eh, torej ali bomo to računali na teden, na mesec ali kako. Potem je tukaj še uh, metan. Uh, Uh, to je odvisno tudi od tega, kaj uh, živina je in uh, kako bomo vse to računali. Potem imamo tudi uh, stročnice, ki, uh, iz katerih uh, oziroma iz proizvodne katerih uh, prihaja veliko žveplovih oksidov. Če bomo imeli več eh, plevela oziroma naravnih eh, eh, škodljivcev, bo, oziroma naravnih načinov zoprstavljanja škodljivcem, bo teh oksidov sicer manj, ampak spet ne vem, kako bomo to računali. Gospod Kaputo. Grazie, grazie presidente. Hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala kolegici Küstinger za odlično uh, opravljeno delo in tudi strinjam se s amandmaji. Vključitev sektorja Lulu eh, CF v podnebno politiko Evropske unije od leta 2021 je pomemben gradnik podnebne politike, ki je usmerjena v prihodnost. Uh, Želim izpostaviti predvsem tri točke. Menim, da je pomembno ne samo, da upoštevamo pozitiven eh, učinek pogozdovanja za podnebno politiko, temveč da vidimo tudi eh, učinek blažitve za uporabo eh, trajnostnih biomas. Druga točka trajnostna raba biomase in strategija za um, Evropske unije za um, biogenetski sektor, to je treba upoštevati predvsem pri, pri spostavitvi referenčnih meril strani držav članic. In tretja točka, in to sem že napisal v svojem poročilu o deljanih prizadevanjih, delegirani akti se smejo uporabiti samo za spremembo nebistvenih delov um, temeljnega zakonodajnega akta. Hvala. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala gospod predsjednik, hvala gospi Kostinger za odlično delo in podpiram njim pristop. V predlogu uredbe v, v Lulu CFO me skrbita predvsem dve stvari, ki jih želim izpostaviti in želim njeno podporo kot poročevalke. V osmem členu, členu predloga uredbe, kjer gre za način izračuna emisij. Um, so predvidena referenčna merila za gozdarstvo eh, kot nadaljevanje sedanje prakse intenzivnosti gozdarjenja in sicer je za določen čas eh, od 1990 do 2009 se, to obdobje se upošteva. Eh, torej 19, od 1990 Do 1998 je Hrvaška bila pod okupacijo srpskih sil zaradi vojne in računanje intenzivnosti prihodnega gospodarjanja z gozdobi Eh, od 2021 do 2030 na osnovi podatkov dinamike intenzivnosti iz leta 1990 do 1998, to je za Hrvaško nespremljivo. Hrvaška eh, takrat ni imela možnost eh, upravljati gozdnih površin in moram pozoriti na to, da je Srbija deloma tudi plenila um, to območje in še nismo dobili eh, odškodnine za to. In tudi pa vojni, zaradi vojnih posledic, zaradi min, um, nismo mogli ustrezno eh, gospodariti s temi gozdobi, prišlo je do depopulacije in do pomankanja delovne sile. Zato bom s predlogi sprememb predlagala eh, izjemo za Republiko Hrvaško in seveda eh, pričakujem podporo tega odbora. In drugo, na kar želim opozoriti, je ta, da se mi predlog eh, uredbe ne zdi pravičen, kajti um, penalizirajo se države, ki trajnostno uh, gospodarijo s uh, eh, gostnim bogatstvom. Tist Eh, države, ki so imele trajnostno politiko, zato um, niso nagrajene s eh, ustrezno fleksibilnostjo. Um, na Hrvaškem je v okviru Lulufa 25 odstotkov emisij uh, um, Torej, zaradi velike površine, gostnih površin, nimamo velikih možnosti in tudi načrtov pogozdovanja razen na obstoječih gozdnih površinah. Od teh eh, razpoložljivih površin za pogozdovanje na Hrvaškem je največji del pod režimom Natura 2000, ki ne dovoljuje zamenjavo obstoječih vrst In s pogozdovanjem bi gotovo do tega prišlo. To vodi do medsektorskega problema, kajti del skupne površine Republike Hrvaške je um, pokrit ekološko mrežo Natura 2000 e, in znaša 36 odstotkov e, kupnega dela in to je ena največjih deležev v e, Evropski uniji. Um, od 2000. Eh, eh, torej od 1990 do 2008 je bistveno upadlo kmetijstvo na, kmeta, na Hrvaškem in zato je prišlo tudi eh, do zmanjšanja emisij. Imamo manj mavznih krav, manj se uporablja gnuja in tako naprej. In to um, seveda ne vpliva dobro za podeželje. Um, Nimamo torej tega načrta za pogozdovanje, temveč gre predvsem za izboljšanje gozdarske proizvodnje. Tiste države, ki so ohranile eh, biotsko raznolikost, ne morejo biti zadovoljne s tem predlogom uredbe in zato bi morali eh, upoštevati specifičnosti teh držav in zato si želim, da to vključimo v to poročilo. Hvala. Hvala. Gospod Hojsling. Ja, Tudi jaz se želim najprej zahvaliti gospi Köstinger za to poročilo. Vendar želim prispevati nekaj pripomb, ki gredo v drugo smer. Menim, da eh, ne smemo eh, olepšavati situacije. To je lahko samo en majhen del reševanja podnebne politike in sicer ta uredba o LULUCF-ju. Eh, in zdi se mi, kot da bi lahko vključili tu vse in da se nam potem zdi, da smo rešili podnebno problematiko. Um, energetska proizvodnja vseh gozdov v Nemčiji je tako velika kot eh, enega veli, največjega rudnika. Torej, um, kritično se mi zdi, da se lahko oprostiš čezmejno dolžnosti glede CO2, ja, če se kje drugot zgodi pogozdovanje. To je zelo nevaren ukrep. Če lahko rečem, bom nekje drugje nasadil nekaj dreves in potem mi doma ni treba nič storiti. In do tega sem zelo kritičen, kajti nekatere države se bo enostavno, enostavno znobile teh nalog in bodo rekle, saj smo prispevali k pogozdovanju drugot globalno eh, take načrte poznamo in niso vodili do cilja. Torej ta sistem, eh, na ta sistem moramo gledati eh, kritično, kar je povedala gospa Köstinger, tudi to je treba malo omejiti. Sicer je res, da je uporaba lesa načeloma neutralna glede CO2, ja, ampak to je treba kljub temu nekje uračunati če ni treba računati CO2 iz bioenergije, je to malo naivno. To je treba kljub temu nekje tudi upoštevati. Čeprav je to seveda izračun, ki se izravna v desetletjih, ampak čisto neutralen ta račun pri uporabi bioenergije ni. Pravzaprav je bilo rečeno že vse. Druga področja imajo prav tako veliko relevantnost, naprimer močvirja eh, travniki za shranjevanje CO2-ja. Največji eh, eh, torej ponori CO2-ja so pravzaprav močvirja in tu, to, to se tu ne pojavlja. In nekaj v zvezi z Engjujem. Uh, Uh, on je rekel, da lesene hiše požrajo žuželke in se potem podrajo. Naša družina ima lesišo iz leta 1650 in moja družina še vedno stanuje v tej hiši in takrat se niso uporabili kemični izdelki. Eh, seveda je možno les uporabljati tudi preko več sto let, če ne vem, kako se to dogaja pri vas. V Nemčiji je to možno. Seveda je smiselno graditi lesene hiše, hiše iz lesa. Uh, kajti to dolgoročno shranjuje CO2 in zamenja CO2 in eh, beton in to je treba na vsak način tudi podpirati. Hvala, gospod Des. Ja, dank, Hvala, gospod predsednik. Hvala, Elizabet Köstinger, za eh, to za ta osnutek poročila in moja politična skupina to podpira. Veseli me, da se Elizabeth Köstinger ukvarja s tem poročilom, kot vsi vemo, je iz Avstrije in Avstrija e, ima zelo trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, zato je ona zelo primirna za obdelavo te teme. Malo sem že začuden, dragi Martin Heusling, ne glede na to, o čem ravno razpravljamo. Če eh, ne govorimo slabo o nečem, si ti že nezadovoljen. Pa se se lahko tudi veselimo, če kaj poteka dobro in e, razvoj na svetu je deloma tudi dober, ni vse slabo. In Vemo, odkot prihaja beseda trajnost. 1713 je saški rodar Hanskal von Karlovic to prvič pisno uporabil. In načelo trajnosti je zelo enostavno. Kot rodar je videl, da potrebuješ les v rudniku in zato je zapisal, da iz lesa ne smeš vzeti več lesa, kot eh, tam priraste. In to želim povdariti, uporaba lesa in tu smo si edini, dragi Martin Heusling, enotni, če se uporablja les, potem to prispeva k temu, da se zmanjša CO2. Tudi jaz prihajam iz zgornje palčke in uh, um, v našem parlamentu imamo pot, ki je star stoletja, ki je iz lesa in ki je enako lep kot 400 ali 500 leti in ki ga niso požrli iz insekti. In kdor se pile skozi Finsko, bo videl, da so tam same hiše iz lesa. Če uporabljamo les, prispevamo k shranjevanju CO2, -ja, kajti v tem, ko se uporabi les, je CO2 vezan. Po drugi strani pa moramo seveda podpreti tudi ukrepe pogozdovanja. O tem sem že svoj čas poročal. Na začetku 90. let, 90 let v Brazili, smo v Braziliji sofinancirali projekt pogozdovanja v Mato Grosso in vedno, ko pridem tja, se veselim lepega gozda, ki je tam zrasel. In če podpremo take projekte, potem skrbimo za to, da eh, se da raste koristni gost in ne pragost, ki ga je potem vedno treba treba krčiti. Torej, če je kdo za to, da um, gost prepušča, prepuščamo um, samemu sebi, potem um, se dogaja, da um, les um, tam um, strohni in v bistvu je to isti učinek, kot če e, kurim e, doma gost. To ni nujno pozitiven učinek, če nimamo trajnostnega gospodarjanja z gozdovi. Uh, In mislim, da moramo poskrbeti za to, da se izboljša uporaba lesa in izkoriščanje lesa. Eh, potem želim podpreti to, kar je povedala eh, gospodarja Napetir. Če opravimo izračune, je treba upoštevati situacijo iz preteklosti. In strinjam se z Elizabet Köstinger, ki pravi, kmetijstvo in gozdarstvo nista problem, temveč mi smo del rešitve tega problema in lahko eh, dobro prispevamo k eh, sproščanju CO2, ja, če tudi sem sam zelo skeptičen eh, na splošno glede razprave o CO2. Gospod Takula. No, eh, to je pa res sansko jutro za poslanca, da se bomo kar trikrat srečali s predstavniki komisije. Zdaj pa, če spregovorim o LULUCF za Evropo in predvsem za Finsko, je ta tema res zelo pomembna. Zahvaljujem se gospe Müller, pa tudi gospe Köstinger za pripravljeno poročilo. Zelo dobro je vključila vse najpomembnejše točke v zvezi s predlogom komisije politika Evropske unije mora doseči to, da se bodo pravila spoštovala, torej da gozdove ohranimo kot eh, skladišča eh, CO2 -ja in da ne postavljamo pod vprašaj njihove vloge. Predlog komisije ima posebej pomembno točko in sicer je to člen 8. Tukaj se upoštevajo referenčne vrednosti za izračune, ki jih predstavljajo gozdovi v številnih državah. To velja predvsem za države, kjer je veliko gozdov. Delajo se tudi primerjave s preteklostjo. Torej, izru, izračuni v tej točki so po mojem mnenju napačni. Kako je to mogoče? E, e, dve stvari je treba upoštevati pri metodi e, izračunanja komisije dve problematični eh, točki sta tudi prisotni. In zaenkrat to držav ne spodbuja, da bi si prizadevali za trajnostno upravljanje z gozdovi. Eh, prihaja tudi do nasprotja v predlogu komisije. Veliko se govori o biomasi. Mm, sam bi zelo podprl Elizabeth Köstinger, ki eh, poziva k temu, da izračuni temelijo na aktualnih številkah in da se s tem skuša zapolniti vrzeli. Sam bom predstavil določene predloge sprememb, bolj tehnične narave, ampak v celoti se s poročilom strinjam. Strinjam se tudi z dejstvom, da mora gozdna politika uh, biti v pristojnosti držav članic, torej države so tiste, ki sprejmejo odločitve na tem področju. Pomembno je tudi, da Uredba LULUCF spodbuja k trajnostnemu upravljanju z gozdovi. To bo namreč gozdovom omogočilo, da se razvijajo še naprej in da še naprej služijo tudi kot ponor eh, CO2. Predlogi LULUCF morajo upoštevati eh, tudi posebno vlogo upraviteljev in pa lastnikov gozdov. Sam bom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 Moramo spregovoriti o tem poročilu, ki se mi zdi zelo uh, kompleksno, tehnično, pa tudi zelo uravnoteženo. Uh, eh, gozove je treba upoštevati pri boju proti podnebnim spremembam. Uh, želimo si več transparentnosti in potrebujemo skupna pravila. Čeprav stvari niso tako preproste, kot so nekateri rekli. Uh, gost. Uh, uh, igra pomembno vlogo pri eh, shranjevanju CO2, jaz fotosintezo, ampak pri tem je treba upoštevati še druge vidike. Eh, eh, gozd lahko prispeva k reševanju podnebnih sprememb in mi zato potrebujemo globalne spremembe. Kmetijstvo in gozdarstvo je torej treba pregledati na zelo celovit način. Tukaj gre za nekaj komplementarnega in nekaj, Eh, morali bi pripraviti eh, določena priporočila eh, oziroma smernice. Države članice imajo tukaj svoje pristojnosti. Nikola Caputo je povedal nekaj zanimivih stvari. Problem gozda je v vprašanje, ki ga morajo obravnavati države članice, posebej glede na to, kako gozd eh, uporabljajo. Težko je primerjati finski gozd z nemškim, francoskim ali hrvaškim. Eh, prav tako ne moremo primerjati tajge z amazonskim pragozdom. Eh, torej, vsak gozd ima svojo funkcionalnost in svoje posebnosti in to je treba upoštevati. Hvala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 vključiti v moje poročilo. Ampak malo sem presenečen in to moram povedati povsem odkrito. Eh, ne vem, ali sta tu dve socialistični politični skupini, če eh, se spomnim tega, kar je bilo povedano včeraj zvečer, kar je povedal kolega Brennan. Eh, vse, kar sem jaz predlagal glede gozdarstva, glede močnejšega vključevanja držav članic, glede spremembe referenčnih lit. Eh, kolegica Petir je navedla primer Hrvaške, potem um, kolega Andreju in kaput sprašujem, to, kar sta povedala danes zjutraj, gre popolnoma v mojo smer, ampak uh, Eh, o tem mora razpravljati tudi socialno-demokratska politična skupina sama. Kaj ti ne more biti tako, da v tej skupini se delamo, kot da bi zastopali interese gozdarstva v odboru za okolje, pa trdite ravno nasprotje. Torej, zelo sem radoveden na razpravo v eh, politični skupini socialnih demokratov, poskusil pa bom vključiti v svojem poročilu mnogo tega, kar sem slišal v današnji razpravi. Hvala. Pan poseł Dantin. Gospod Dantin. Hvala, gospod predsednik. Sam bi se tudi zahvalil Elizabet Köstinger za njeno delo. Včeraj sem to že naredil v odboru Envi. Zahvalil sem se Norbertu Lincu. Poročilo podpiram, predvsem kar se tiče načela subsidiarnosti, ko gre za gozdarsko politiko. Ehm, kar se tiče referenčnih ravni, ki so omenjene v osmi točki, eh, tukaj naj povem, da se povsem strinjam s kolegico Köstinger. Nivo, ki bi bil določen na podlagi eh, zgodovinskih ravni, bi bil po mojem napačen. Eh, zgodovinska podlaga kaznuje tiste države, ki so pred kratkim začele s trajnostnim upravljanjem gozdov. To bi tudi države članice odvrnilo, da se lotijo take politike, čeprav jih Evropska unija k temu vabi. Povečanje uh, eh, gozdarskih dejavnosti bi se štelo kot uh, nekaj slabega. Imamo tudi druge politike, ki spodbujajo k uporabi biomase in eh, k trajnostnemu shranjevanju CO2. Gozd izpolnjuje dva pogoja, Eh, lahko gre tukaj za energetsko politiko oziroma energetsko mešanico, kajti gozd je tudi eh, vir, ki eh, se reproducira, ki raste. Po drugi strani pa je tukaj pomemben tudi gradbeni sektor, kajti gozd prinaša materijale, ki so primerni in ki hkrati tudi omogočajo shranjevanje CO2. Ja, mislim, da moramo ehm, povezati politike, ne moremo Eh, tukaj sprejeti nečesa, eh, v drugem odboru pa nekaj povsem drugega. Treba je upoštevati krožno gospodarstvo in koherentni moramo biti pri eh, našem pristopu povsod. Kolegica predlaga referenčne ravni na nacionalni ravni na podlagi aktualnih podatkov. To podpiram ne pa zgodovinske podlage, ki bi vodila k napačnim zaključkom. Hvala. Gospod Des. Hvala, gospod predsednik. Samo dve pripombi in sicer v zvezi z Norbertom Lincom. Uh, on je rekel, če posluša izjave socialistov in demokratov, se mu zdi, da ima pred sabo dve politični skupini. To že izhaja iz uh, imena, se, eh, se imenujejo socialisti in demokrati, to sta dve skupini. In hotel sem podati tudi še drugo pripombo. prosim, ponovi. Kolega Tarabila, vedno se sprašujem, ali socialisti niso demokrati, ker se vedno povdarja socialisti in demokrati. In druga pripomba, ki sem jo prej pozabil omeniti. Pri teh izračunih bi morali upoštevati tudi to, da so določene države v zadnjih desetletjih veliko pogozdovale. V Nemčiji imamo danes milijon hektarjev gozda več kot pred 40 leti in tudi to eh, bi morali upoštevati pri izračunu. Pan posel Agnju. Gospod Agnju, eh, hvala, ker ste mi dovolili, da se še enkrat uh, oglasim. Rad bi se odzval na besede gospoda eh, Desa, govoril sem o lesenih hišah. Zelo presenečen bi bil, eh, če bi eh, se vaša hiša iz lesa podrla. Ponavadi so hiše iz lesa zgrajene na kamnitih temeljih, zato da ne pride do tega uničenja strani žuželk. Ampak, če pa ne stojijo na uh, temeljih, na kamnitih temeljih, pa se hitro podrejo. Uh, v Skandinaviji so lesene hiše uh, zelo popularne, ampak tam so tla trda, mesece dolgo so trda in to preprečuje dejavnost uh, škodljivcev in insektov. Um, drevo lahko raste 200 let, lahko uh, se potem podre um, in zgnije oziroma struhni, eh, lahko pa drevo po 30-40 letih uh, posekamo in uh, iz njega naredimo uh, kakšne lesene izdelke. Uh, vsekakor pride do izpustov CO2 tudi iz lesa, ne glede na to, kaj z njim naredimo prosimy przedstawiciela komisji. Zdaj pa prosim še predstavnike komisije iz DG za podnebje, če uh, spregovorijo na to temo. Izvolite. Um- Hvala. Zelo dobro je e, slišati, da v odboru Agri razpravljate o tej temi. Zahvaljujem se poročevalki za njeno delo. Rad bi samo. Uh, povedal, da se to že drugič obravnava v parlamentu, so zakonodajalci. Države članice že izvajo zelo podobna pravila, kot so zapisana v tej uredbi v drugem obdobju zavezanosti pod kjotskim protokolom. Nobenih eh, obveznosti ni za uh, eh, gozdare ali kmetovalce. In to, kar izvajo države članice, uh, je zelo dobro. Vidimo bistven napredek, to je tudi usklajeno s trajnostnim upravljanjem gozdov in je tudi eh, kompatibilno z uspešnim kmetijskim sektorjem. Torej, tema ni povezana z varnostjo hrane in pravila, ki jih zdaj uh, skušamo pripraviti za obdobje od 2020 do 2030, so zelo podobna tistim, ki jih že imamo. Uh, v trenutnem obdobju izvajanja. Zdaj države članice nabirajo izkušnje, eh, tudi ko gre za spremljanje in pa nadzor določenih dejavnosti, oceno dejavnosti, tudi ko gre za pogozdovanje. In zato je komisija predlagala, da se te dejavnosti tudi vključijo v mehanizem fleksibilnosti iz LULUCF v eh, cilje delitve bremen. Imamo podnebne cilje do leta 2030 in prvič zdaj priznavamo, da imamo dve strani medalje. Imamo emisije iz eh, kmetijstva, ampak prek uporabe zemlišč in prek eh, zajemanja in shranjevanja oglika kmetijstvo lahko prispeva tudi k rešitvi. To se zdaj priznava in to je zapisano tudi v eh, okviru fleksibilnosti, ki jo zagotavljamo. Obseg eh, te preglednosti oziroma te eh, prožnosti je definiran tako, da lahko kmetijstvo si izbere določene stroškovno učinkovite možnosti za blažitev podnebnih sprememb in da to ne vsega stane preveč eh, tega sektorja. Druga točka v razpravi pa so izračuni oziroma eh, ravni v gozdarstvu. Tukaj predlog komisije spoštuje pristojnosti eh, držav članic za gozdarsko politiko. Države članice zdaj določajo in eh, izračunavajo referenčne ravni za gozdove. In to je tisti pristop, eh, ki so ga v razpravah eh, v mednarodnih eh, pogajanjih za podnebje v okviru Kjotskega protokola predlagale ravno države članice. Tako države članice lahko upoštevajo specifike svojih gozdov, eh, upoštevajo njihovo starost in podobno. Kjotski protokol se ne bo nadaljeval in Zdaj imamo evropsko upravljanje in pa evropski eh, pregled, zato komisija predlaga, kako naj bi eh, vse skupaj potekalo potem. Eh, o tem lahko sicer razpravljamo še bolj podrobno. Priznavamo tudi prednosti lesnih izdelkov, potem upravljanje tal oziroma rabo zemlišč. In še enkrat moram povedati, da eh, je predlog komisije predvsem povsem v skladu z načeli trajnosti. Mm, omogoča tudi uspešno biogospodarstvo in je skladno tudi s cili glede prehranske varnosti. Hvala, gospod predsednik. Ok, madam Kostinger. Gospa Kostinger. Slovenijo. Ja, vielen Dank. Hvala. Najprej se želim zahvaliti za mnoge pozitivne spremembe in podpiram vse, kar um, si prizadeva za um, E, e, torej proti dodatnim birokratskim obremenitvam in to je pomembno. Milijoni lesnikov gozdov ber, veliko um, delajo za dobro stanje gozdov in za pozitiven razvoj in uh, to moramo upoštevati in zato ne bi bilo dobro, če bi začeli z regulacijo nečesa, kar potem ne bi funkcioniralo. Nekaj, kar je povedal gospod Flinningen, kar zadeva moč virja šotišča, s tem se popolnoma strinjam. To se mi zdi pomembno, saj ne gre za to, da bi branili neke modele kmetijstva, ki temelijo na izkoriščanju nasprotno, moramo se ogledati, eh, kakšen, kaj je kmetijstvo že storilo, kje delujejo okoljski programi kmetijstva in vse te storitve je treba upoštevati. Eh, torej, močvirja eh, niso v prodrogolulu CF, ta so izuzeta in to je pomembno, kaj ti ta območja imajo veliko okoljsko koristo dobra novica za Stuarta Agnewa. Um, lesine hiše, kot jih pozna on, niso uh, več način, kako danes uh, govorimo o hišah iz lesa, vabim ga v Avstrijo. Do 2018 uh, e, tam nastaja največja lesina hiša, 84 um, Metro visoka 48 etaž v hibridnem, um, um, hibridnem načinu izgradnje. Tam nas potem trohnjanje ne skrbi več. Sodoben način gradnje eh, lahko nadomesti vsakega eh, fosilnega nosilca in to želim podpreti, kajti eh, to se lahko uporabi tudi za eh, gradnjo socialnih stanovanj in naj bi se bolj upoštevalo in to je tudi inovacija, ki je usmerjena v prihodnost. Potem, kar je povedala gospa Marjana Petir in tudi druge eh, kolegice in kolegi, referenčno obdobje 1990 eh, do 2009 sem črtala ravno iz teh razlogov. Eh, se mi namreč zdi pomembno, da ne dopuščamo nekih. Um, um, um, ehm, krivic. Um, ehm, gre seveda za prognoze in da se upošteva tudi strategija glede biotske raznovrstnosti. E, torej, ta zgodovinska obdobja bomo postili tja, tam, kjer, eh, eh, kamor sodijo in mi se bomo ozirali v prihodnost. Kar eh, je povedal gospod Hoisling, samo dodatna informacija. Trgovina z emisijami se, okvarja, se obravnava v okviru sistema ETS, tu se je on malo zmotil. Gost je, hvala Bogu, obnil, obnovljiv vir in če si vidim, koliko zelenih ministrov ima med tem že Nemčija, um, ne vem, ali ni prišlo do um, kakih zamud uh, z ozirom na njegove negativne izjave. Vendar e, gozdarstva in gozdarska politika naj bi ostali, ostali v pristojnosti držav članic. Predstavnik komisije je jasno povedal svoje stališče um, um, GD e, podnebje. Um, hoče iz tega narediti evropsko temo in se vedno bolj umešava, ampak to ne bo funkcioniralo. Pritojnost, pristojnost mora ostati pri državah članicah, to je bistveno. Tisti, ki eh, upravljajo z gozdobi, natančno vedo, kaj morajo storiti, da se bo ta vir lahko uporabljal še več generacij. In kot odbor za kmetijstvo se bomo odločno borili proti eh, takim fantazijam, kot eh, je ena rešitev, ki bi veljala za vse. Um, številke nas potrjujejo, prirast lesa je večji, kot je oduzim. In če nekateri pravijo, da je tu treba dodatno regulirati, je to velika napaka. Kot odbor za kmetijstvo bomo močan glas za gozdove, za lasnike gozdov in za trajnostno gozdarjenje. E, e, e, Hvala. Torej, um, upam, da to povabilo uh, za obisk eh, Avstrije in ogled tega poslopja ne velja samo za gospoda Engnjova, temveč tudi za vse ostale. 27. marc eh, ob 13. uri je rok za vložitev predlogov sprememb in preden uh, bo sledila še zadnja zahvala, prosim, da nam napišete seznam uh, zelo pripričljivih argumentov, ki ste nam jih predstavili danes ustno. Uh, torej, hvala za vaše delo, hvala za to razpravo. Eh, nismo si zastavili nobenih časovnih omejitev za današnjo razpravo in to je bilo tudi prav tako. S tem zaključujemo dopovdansko sejo um, odbora triminutni odmor, sledi in potem uh, sledi uh,